Spoštovani kolegi, sedaj pa bomo eh, nadaljevali in naslednja točka je tuje naložbe v strateških sektorjih ukrepi EU. Bom kar takoj dala besedo gospe Dali, izvolite. Um, Hvala. Na kratko. Tema tujih naložb v strateških sektorjih ni nekaj, o čemer bi se pogovarjali na svetu, In zato ni nekega stališča sveta s tem v zvezi.